nadaljujemo s kratko predstavitvijo več poročil in sicer bomo najprej govorili o Evropski obrambni uniji. Gospod Pajt. Hvala lepa. Dragi kolegi.